naslednja točka na našem dnevnem redu, to pa je ustno vprašanje oziroma vprašanje za ustni odgovor za visoko predstavnico. Gre za izvajanje smernic sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem domnevnih istospolno usmerjenih moških v Čečeniji. Najprej bom dal besedo eh, petim avtorjem ustnega vprašanja. Najprej dobi besedo gospa Post. You, si... Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Od februarja že prejemamo verodostojna poročila o tem, kar se dogaja v Čečeniji. Gre za poročila o grozovitih dejanjih proti homoseksualnim moškim v Čečeniji. Oblasti trdijo, da homoseksualcev v Čečeniji ni istočasno pa areterajo homoseksualne moške in jih mučijo in jih eh, silijo v to, da izdajajo eh, homoseksualne prijatelje ali znance. Eh, pritiskajo tudi na družine in ta protigejevska kampanja je posegla prav v osrčja družin družine, nekatere družine so uh, ubile lastne sinove, ker so bili homoseksualni. To pomeni, da so človekove pravice namenjene samo nekaterim, ne pa vsem. Evropska unija je danes glavni akter na področju zaščite človekovih pravic povsod po svetu in zato smo še posebej odgovorni za zaščito oseb LGBTI. Osnova za naše vprašanje službi za zunanje delovanje je, želimo vedeti, kako nameravajo zagotoviti izvajanje naših smernic. V Moskvi je bilo areterano eh, veliko število homoseksualcev zato, ker so protestirali, zato, ker so pripravili peticijo proti temu, kar se dogaja v Čečeniji. Več kot dva milijona ljudi je to eh, peticijo podpisalo in eh, mi moramo danes stopiti v bran tej skupnosti v Čečeniji in v Rusiji. Uh, Hvala lepa. Naslednja poročevalka je gospa Lunaček. Dve minuti imate. Hvala predsedujoči. Jutraj je mednarodni dan boja proti homofobiji in zato tudi nosim to maurico, zato ker bi želela vse spomniti, vse, ki nas poslušate, da je to dan, ko bi si morali vsi prizadevati za boj proti homofobiji, transfobiji in kakršnikoli obliki nasilja nad homoseksualci oziroma pripadniki skupine LGBTI. To je specifična razprava o tem, kar se, je, kar se dogaja v Čečeniji v zadnjih dveh tednih. Gre za mučenje, za areteranje, ljudi, ki so geji ali pa ki se jih kot take obravnava. Te ljudi se tudi sili v to, da razkrivajo identiteto drugih um, homoseksualcev. Nihče na tem planetu ne more biti preganjen uh, uh, in nihče, ki takšno preganjanje izvaja, ne sme, um, se ne sme izogniti uh, posledicam zelo cenim to, da vse skupine v tem parlamentu eh, našo dejavnost podpirajo. Zahtevamo od Rusije in čečenskega režima, da zaščitijo skupnost LGBT in da ugotovimo, da tu ne gre za kršenje verskih eh, načel. Eh, homoseksualnost je obstajala v vse čas v vseh kulturah, v vseh obdobjih in pač obstaja in proti njej se ne smemo boriti. In zato prosimo tudi službo za donanje delovanje, da zagotovi izvajanje eh, smernic eh, sveta za LGBTI povsod po svetu, zato da lahko eh, pomagamo tudi aktivistom LGBTI. Cenim tudi to, da Eh, je služba za zunanje delovanje predvidila osvetlitev svoje zgradbe jutri eh, in s tem eh, označila mm, ta poseben dan boja za iste pravice vseh. Hvala lepa. Naslednji, naslednja poročevalka je gospa Björk. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Mnogi med nami smo s težkim srcem brali to poročilo o usmrtitvah, nasilju. To izredno nasilje eh, je zelo težko eh, sprejeti. Vsi med nami smo bili že priča vprašanjem, ki so povezana s homofobijo, eh, ampak takšna ekstremna oblika nasilja se eh, na srečo eh, redko dogaja. Ampak homofobija je ubila zelo veliko ljudi. Spomnimo se na Orlando, enako velja tudi za transfobijo katere žrtve so mnogi mladi. V eh, Čečeniji eh, vidimo eh, ekstremne posledice homofobije in to je nasilje iz, izredno nasilje in zato prosimo Evropsko unijo, Eh, svet Evrope in vse akterje, da eh, si zagotovijo dostop do vseh podatkov in da eh, privedejo tudi pred sodišče odgovorne za to preganjanje. Tu govorimo tudi o družinah, o policiji in prav v družini bi se ljudje morali počutiti varni, morali bi se počutiti varni um, ob prisotnosti policije, ampak tu je eh, situacija ravno nasprotna. Ne, ne najdem besed za eh, to, te grozote, za to grozno nasilje proti moškim, ženskam, homoseksualcem, proti ljubezni in vse, vsa ta povezana vprašanja so eh, grozna. To se ne nanaša samo na Čečenijo, temveč tudi na vse naše države. Moramo odpreti naše družbe za to, da bodo bolj dostojanstvene in to pričakujem od vas gospod predsedujoči kolegi gospod eh, komisar ta brutalna protigejevska eh, kampanja čečnje predsednika kadirova kaže na to kako malo pomenijo človekove pravice v tem delu Rusije danes. Ta teror, ki se izvaja nad opozicijo, nad eh, aktivisti, ki se borijo za človekove pravice, nad novinari, vse to se je sedaj razširilo še na LGBTI manjšino. Žal, vsi zločini v Čečeniji niso samo neka izolirana kampanja. To je skupni imenovalec, ki kaže na stanje človekovih pravic v Rusiji nasplošno. Spomnimo se, da marca letos je Rusija sprejela zakonodajo, s katero je dekriminalizirala uh, nasilje v družini in sedaj pa smo priča temu. Mi, Evropska unija, moramo zagotoviti, da bo naša politika napram Rusiji odražala, kako resni so zločini proti manjšini LGBT v Čečeniji. To je nesprejemljivo. Homofobija pripada sramotni preteklosti. Hvala. Aču, thank you. Hvala. And next, and last In eh, zadnji avtor je gospod Demis Makar. Kolegas, morgen 17. Hvala lepa. Jutri, 17. Eh, maja, bo, bomo v moji državi obesili maurične eh, zastave in tudi v parlamentu bomo razobesili te zastave. In na to sem ponosen. Naša celina je zelo veliko naredila za to, ampak na mednarodni sceni pa eh, nimamo veliko za praznovati. Eh, vedno eh, bolj pogosto smo priča preganjanjem tistih, ki so drugačni. Kar se dogaja v Čečeniji je šokantno. Na Kaukazu je še vedno zima in to v vseh smislih te besede. Čečeni so zaprti v taborišča zato, ker so geji in to moramo obsoditi. Reakcija oziroma izjave gospoda eh, Kadirova, ki pravi, da v njegovi državi ni homoseksualcev, kaže na to slabo vero režima. In režim to res eh, izvaja lov na čarovnice. In Kremlin podpira režim v Čečeniji in podpira eh, napade na LGBTI. In tudi Rusija preganja aktiviste pro-LGBTI v Moskvi in v St. Petersburgu. In Rusija trdi, da ni uh, mogla narediti nič, da bi izboljšala stanje človekovih pravic v Čečeniji. In eh, kar se dogaja v Čečeni, mora biti predmet preiskave, to trdi Rusija, ampak eh, nihče ne verjame, da bo Rusija res izvedla takšno preiskavo. Ta mora biti mednarodne narave. Kaj eh, lahko naredimo za to, da bodo naše smernice LGBTI izvajane? Treba je zagotoviti, da bodo vsi um, tisti, ki so v zaporu zaradi aktivizma uh, izpuščeni iz zapora in upam, da bo komisija to zavzela zelo jasno in močno stališče. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu visoke predstavnice bo spregovoril komisar Stilenides. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovani kolegi. Nihče ne more biti uh, Eh, žrtev diskriminacije ali napadov za to, glede na to, koga ljubijo. To mora biti del našega temeljnega koncepta enakosti človekovih pravic, eh, temeljnih svoboščin. To je očitna evropska vrednota. Prepričani smo, da mora biti to univerzalna vrednota. Spomnil bi vas na to, da je Evropska unija leta 2013 um, sprejela smernice za človekove pravice, za varstvo človekovih pravic vseh uh, članov skupnosti LGBTI. In uh, evropski diplomatski napori na tem področju se vrtijo okoli štirih uh, prednostnih nalog in sicer um, odpravljanje diskriminatornih eh, politik eh, in zagotavljanje uh, dekriminalizacije, vključno z odpravljanjem smrtne kazni uh, za uh, pripadnike skupnosti LGBTI na to zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva, odpravljanje nasilja nad osebami LGBTI in pa varovanjem uh, oseb, ki si prizadevajo za njihove pravice. Glede na situacijo, Evropska unija uh, ubira različne načine uh, tihe diplomacije, uh, dialogov na področju človekovih pravic s tretjimi državi in podobno. Evropska unija prav tako nudi tudi pomoč civilni družbi in to s pomočjo Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice. Kot ste avtori že povedali, smo danes tu zato, da razpravljamo o zelo eh, resnih obtožbah zločinov proti homoseksualnim moškim eh, v Čečeni. To vodi v ugrabitve, usmrtitve, eh, mučenje in to je zelo zaskrbljujoči razvoj dogodkov v Čečeniji. Čečenske oblasti implicitno opravičujejo nasilje in ruske zvezdne oblasti eh, trdijo, da so poročila o izginulih osebah eh, pretirana in tako dalje. Ruske oblasti zaenkrat eh, niso eh, naredile nič eh, učinkovitega, da bi preprečile to preganjanje in nasilje. Evropska unija in njene države članice so obsodile to brutalno kampanjo proti članom LGBTI in to velja tudi za mednarodne organizacije, vsi so pozvali k eh, poglobljeni preiskavi teh dogodkov. Včeraj so zunanje ministri Evropske unije razpravljali o situaciji na svetu za zunanje zadeve in eh, proučevali najbolj učinkoviti način, kako preprečiti oziroma ustaviti to nasilje. Uh, Tudi visoka predstavnica gospa Mogherini je izrazila našo resno zaskrbljenost in to neposredno v pogovoru z zunanjim ministrom Laurom, ki, s katerim se je sestala v Moskvi 24. aprila. Izrazila je eh, potrebo potem, da nujno eh, in to takoj prekinemo nasilje nad eh, homoseksualci v Čečeniji in da preiščemo te, ta poročila o grozodejstvih, ki se tam dogajajo. In kar je bilo ponovljeno v, na tiskovni konferenci, kar je tam povedal gospod Lavrov, je, da ruske oblasti nima nobenega dokaza o tem, da je resnično prišlo do teh grozodejstev in preganjen. Ko je bila visoka predstavnica v Moskvi, je imela priložnost tudi uh, razpravljati o tem z predstavniki civilne družbe in novinari. In eh, resnično je zaskrbljujoče, da novinari, ki so razkrili eh, to nasilje, da so eh, postali žrtve neposrednih grožen strani čečenskih oblasti in da so bili prisiljeni v to, da so zbežali iz Čečenije. Takšna je žal situacija na terenu evropske veleposlanike v Moskvi smo eh, pozvali, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo moškim, eh, ki so žrtve nasilja in eh, tistim, ki se skrivajo. Nekatere države so pripravljene pomagati in karkoli bodo naredile, bodo naredile na tih način, brez fanfar, zato da bodo zaščitile posameznike. V vsakem primeru bomo še naprej pozivali ruske oblasti k preiskavi v zvezi z ugrabitvami in usmrtitvami homoseksualcev v Čečeniji. To je nujno potrebno in vsak, ki bo uh, razkrit kot avtor takšnih dejanj, mora biti priveden pred sodišče. Hvala lepa, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa imajo besedo predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu ELS-a, gospa Ana Marija Koraca Bild minuto in pol imate. Gospod predsedujoči, rada bi se pridružila kolegom in izrazila uh, svoje obsojanje in zgražanje nad tem, kar se dogaja v Čečeniji. Preganjanje moških, eh, mučenje moških eh, samo zato, ker se jih obravnava kot geje. To sistematično preganjanje ljudi zaradi spolne Eh, usmeritve je eh, več kot samo diskriminacija, to je preganjanje in to je grozno in ne smemo eh, tu ostati križem rok. Evropska unija mora delovati skupaj in sama si prizadevam še za dodatne ukrepe, Eh, in ukrepe Evropske komisije, moramo si prizadevati za to, da se izpusti vse eh, ujetnike, ki eh, so zaradi tega v zaporih. Ruska federacija mora obsoditi te zločine in preiskati, kaj se dogaja. Nobene tolerance ne smemo imeti napram temu, kar se dogaja. Eh, enako velja tudi eh, za eh, pritiske, ki se izvajajo na novinarje, ki so razkrili te dogodke. Kot članica Združenih narodov mora Rusija priznati, da smo vsi ljudje enaki in da se nikogar ne sme preganjati zato, ker je drugačen ali ker je viden kot drugačen. Sovraštvo, homofobija, napredek nasilje eh, nikoli ne more biti mm, eh, nekaj, kar lahko upravičujemo eh, z verskim, verskim nasiljem. Moramo to obsoditi in rezolucijo v celoti podpiram. Hvala. Hvala lepa. V imenu SND gospa Valenciano, izvolite če želiš biti nezavesten za to, da bi te pustili na miru, ne, te zbudijo z elektrošokom, če se zbudiš, te, če zaspiš, te zbujajo. Po e, dnevih mučenja začne smrdeti po e, gnijočem mesu in takšna so pričevanja, ki jih dobivamo iz Čečenije. Gotovo je v Čečeniji um, grozljiva ta izkušnja, ko je treba živeti v strahu, v strahu pred preganjanjem in pred smrtjo. E, čečenska vlada pravi sicer, da seveda ni problema, zato ker homoseksualcev v Čečeniji ni in Čečenija je še vedno del Rusije, vendar Kremelj gleda v drugo smer. Rusija pa je formalno tudi podpisnica Evropske konvencije za človekove pravice, ki prepoveduje mučenje in preganjanje manjšin. In zato mora Evropa bolj aktivno pristopiti k zaščiti pravic LGBTI skupnosti v tretjih državah. Zaščita teh oseb mora biti točka na dnevnem redu naših pogovorov z Rusijo. Ne smemo se ozirati stran, zato ker te osebe, ki trpijo zaradi preganjanja, eh, nimajo druge možnosti, kot da prisluhnejo našemu glasu, ki se bo zauzel za nje. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Federli. Izvolite. Eh, ja, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim komisiji za zelo jasno izjavo. Mislim, da je pomembno, da ste izpostavili naše evropske vrednote. Hvala kolegom, da ste tako jasni, da ste oblikovali tako jasno sporočilo in hvala, da to rezolucijo, ki jo bomo z veliko večino podprli, eh, ko bo prišlo do glasovanja, tako bomo Rusiji in Čečeniji pokazali, da to ni sprejemljivo. Gospa Koraca Belt je pravkar govorila o ljudeh, ki so v priporu, ti morajo biti izpuščeni, ljudje, ki so bili izgnani iz Čečenje, morajo imeti priložnost, da se vrnejo k svojim družinam. In kar se dogaja v Čečeni, to čiščenje pred Ramadanom eh, je res nekaj, kar moramo ustaviti slišali smo, da so bile družine prisiljene v to, da so umorile lasne sinove. Vse to je povezano z Putinovo politiko v zvezi z LGBTI skupnostjo. To že zelo dolgo obstaja in Čečenija je neke vrste laboratorij tega, kar si Putin predstavlja kot človekove pravice in proti temu se moramo boriti. Hvala. Eh. Hvala lepa. Na to v imenu GUE NGL predsednik kadirov eh, trdi da ni eh, humanitarne krize eh, v čečeniji pravi da tukaj ne gre za dostojanstvo danes so se stvari spremenile ne obstajata več zgolj adam in eva ampak tudi uh, skupnost LGBTI, ki je odlično darilo, ki ga moramo zaščititi in braniti. Torej, pre, vse preganjanje uh, te skupnosti je potrebno preprečiti, še prav posebej, če gre tukaj za uh, preganjanje za strani vlade. In tisti, ki preganjajo istospolno usmerjene moške, si zaslužijo obsodbo. Eh, potrebno je izpustiti tudi vse tiste, ki so bili zaprti zaradi svoje spolne usmerjenosti. Poleg tega je potrebno prekiniti z prisilnimi sterilizacijami povsod, eh, tudi tukaj v naših državah članicah. In poleg tega moramo osebam, ki so zaradi spolne usmerjenosti preganjanje, zagotoviti azil v Evropski uniji. Najlepša hvala. V imenu zelenih. Prvo novico, eh, ki sem jo eh, prebrala eh, na spletu o pogromu, sem prebrala z velikim razburjenjem, kajti rečeno je bilo, eh, da so moške enostavno vrgli pred vrata in dejali, eh, lahko jih ubijete. Eh, zelo sem pesimistična, čeprav mislim, da je pozitivno, da Angela Merkel ali pa Federica Mogherini javno obsojata ta pogrom. Dobro je, da je Putin z tem, da se je Putin z tem znašel pod pritiskom in da je napovedal eh, preiskavo. Mogoče smo eh, preprečili eh, naslednji pogrom, nikakor pa nismo preprečili sistematičnega preganjanja istospolno usmerjenih moških in pa drugih spolnih manjšin v tej državi. Torej, pozorno moramo spremljati situacijo, ampak to, kar so storile skandinavske države, Namreč omogočile so lahek vstop za istospolno usmerjene osebe iz Rusije. To mora storiti tudi Evropska unija. Najlepša hvala za vašo pozornost. Eh, e hvala lepa za skupino EFDD. Gospa Magot. Hvala lepa. Poročila iz Čečenje so zelo zaskrbljujoča. Nerazumljivo je, da v moderni civilizirani eh, državi pride do takšnega kršenja svoboščin zaradi spolne usmerjenosti. Kaže, da eh, se je čečenska vlada uh, zopet vrnila v barbarstvo, ki ga predstavlja to grozno preganjanje. Rusija je bila v zadnjih letih eh, precej kritizirana zaradi uh, vedenja do homoseksualcev, ampak v Čečeniji pa je vse to dosegle nove ekstreme. Moramo pokazati svetu, da to ne bo tolerirano, da tega ne bomo sprejeli in moramo se boriti proti tem preganjanjem v Čečeniji. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Štetina. Minuto imate na voljo. Eh, jedna a pol minuta. Minuto in pol. Eh, Dami a panove, ve četrtek budeme hlasovat o společne rezoluciji. Najlepša hvala. V četrtek bomo glasovali o skupni resoluciji o hudih kršitvah človekovih pravic se strani čečeškega predsednika Kadirova, usmerjenih predvsem napram homoseksualcem. To je neverjetno tudi to, da se ustvarjajo neke vrste taborišča za manjšine, ki oblastem niso všeč. In zato se sprašujem, zakaj. Na to nismo že prej odreagirali. V nedeljo bodo v Čečeniji praznovali 20. obletnico podpisa miru. Eh, v letu 1997 dogovor sta dosegla predsednik Jelcin in predsednik Maskarov, vseeno pa je to po udoru ruske eh, vojske bilo poteptano. Ta vojna, ki v bistvu ni bila napovedana Čečeni, je bila že označena kot eh, sramotna. Več kot 100 tisoč oseb je umrlo v tej vojni. Rusija je porušila čečenske infrastrukture in povzročila eh, propad čečenskih mest. Rusija krši vsa načela mednarodnega prava, vključno z prepovedi uporabe kemičnega orožja. In zato se sprašujem, zakaj tudi o teh dejstvih tu ne govorimo. Hvala za pozornost. Dekuji. Eh, Omerovole Pier Antonio Panceri, un minuto. Hvala, gospod Panceri. Minuto in pol imate, izvolite. V četrtek je bil izpuščen Juri Gujanam, um, ki se zauzema za človekove pravice in ki se je zauzemal za pravice homoseksualcev v Čečeniji. To, kar se dogaja v Rusiji, mučenje in zapiranje homoseksualcev predstavlja hudo kršitev človekovih pravic. Osebam, ki so to vključene, prv, ni zagotovljena enaka obravnava kot drugim državljanom. Poleg tega pa vidimo, da se krši svoboda teh oseb, da se te osebe mučijo in to samo zaradi njihove spolne usmerjenosti. Situacija je še bolj zaskrbljujoča, ker obstaja prav organiziran aparat, Eh, katerega naloga je ugotavljanje eh, tega, kdo so homoseksualci in cilj je zapiranje teh oseb. Ne vem, če se mednarodna skupnost res tega prav zaveda, ampak v dvomu se je gotovo neprimerno odzvala. Zato moramo obsoditi to, kar se dogaja, zato da bomo preprečili, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnjih generacijah. Zato menim, da uh, je treba pripraviti tudi smernice sveta in ob dokumentu, ki smo ga pripravili, se mora uh, zamisliti cela Evropska unija. Uh, Mi namreč obsojamo to, kar se dogaja v eni od tretjih držav, moramo pa se zavedati, da tudi znotraj Evropske unije pogosto um, zatiramo skupnosti, ki uh, se nam zdi, da niso povsem usklejene za našo kulturo in versko usmerjenost. Tako da moramo koherentno delovati tudi na tem področju. Hvala lepa, gospa Vikstrom, izvolite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 zločinov je prišlo tudi znotraj družin, ko je bilo naprimer ugotovljeno, da je otrok v določeni družini homoseksualno usmerjen. In zato moramo zdaj končno priznati, da se v Čečeniji kršijo pravice oseb na osnovi rasističnih načel, na osnovi načela spolne usmerjenosti. Mi, Evropska unija, moramo zahtevati od te države, da izpusti zaprte ljudi. In zahtevati moramo tudi od predsednika Putina, da posreduje pri teh grozljivih dogodkih. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja v državi, ki je tako blizu nas in zdaj moramo res izkazati našo pravo odgovornost. Hvala, zdaj pa gospa Forenca za minuto, izvolite. Mislim, da je eden najhujših vidikov v tej zadevi prav ta, kaj izva, izjavljajo čečenske oblasti, ki pravijo, da homoseksualcev na njihovem ozemlju ni. Mislim, da je že samo ta izjava, poleg zahteve po raziskavi eh, obsega diskriminacije in mučenja nad temi osebami, kaže na obstoj kulture, ki negira obstoj oseb LGBTI. In zato mislim, da je naša dožnost ne samo, da podamo izjavo o tem, tako kot bomo storili jutri, ko bomo izglasovali resolucijo, moramo namreč tudi aktivno delovati znotraj Evropske unije, zato da res ne bodo več kršene nobene pravice, ne moralne, ne materialne, ne, ne človekove, ne kakršne koli druge oseb, ki pripadajo tej skupnosti. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Heidi Hautala. Izvolite. Uh, Predsedujoči, tudi sama bi se zahvalila komisiji za zelo močno uh, intervencijo in za to, uh, kar nam je povedal in sicer, da Evropska unija poskuša uporabiti vse instrumente, da obsodi te grozote, katerim smo pričali v zadnjih mesecih. To grozno preganjanje je povezano z tako imenovanimi tradicionalnimi vrednotami in verjemite, da po tradicionalnih vrednotah homoseksualnost sploh ne sme obstajati in to je vsaj posredno povezano tudi z dekriminalizacijo nasil v družina, nasilja v družinah v uh, Rusiji, kajti to, kar se dogaja v družini po teh tradicionalnih vrednotah, ne sme eh, biti nekaj, kar država ureja. In eh, ta častna ubijanja eh, so prav tako izven področja delovanja države. Odbor za boj proti mučenju je Eh, pred nedavnim utrpel veliko škodo. Njihov urad je bil namreč zažgan. Hvala lepa, spoštovani. Čez deset dni nastopi muslimanski mesec Ramadan. Za večino muslimanov po svetu praznik čas za razmišljanje o življenju. Za homoseksualce v Čečeniji pa mesec groze in razmišljanja o smrti kajti čečenski predsednik kadirov želi dejansko do ramadana zaključiti s čistko. če gejev ne bo pospravila čečenska vlada jih bodo pospravili kar njihovi sorodniki. izpovedi pobeglih gejev iz tako rekoč koncentracijskega taborišča so grozljive. ne želim si predstavljati kaj ti moški v resnici prestajajo in ne želim si predstavljati kako bo če bo čečenska oblast te zavržne metode vpeljala še za lezbijke invalide ali druge predstavnike manjšin. zahtevam pa da visoka predstavnica od ruskih oblasti kot ste dejali nemudoma zahteva podatke in izsledke o preiskavi rusija ni naredila še nič. pričakujem tudi da bomo kadrovu dali jasno vedeti da geji v čečeniji so bili so in bodo z izjavami o njihovem neobstoju pa predsednik dejansko sramoti pred mednarodno skupnostjo rojake pa potiska v srednji vek. ukrepi so zapisani zdaj bodo pomembni rezultati in če jih ne bo lahko začnejo rasti zgodbe iztrebljanj iz druge svetovne vojne širjenje nacizma in drugih ideologij namreč ni pogojeno z državnimi mejami. hvala lepa. Eh, Mm, eh, eh, Naslednja pa je gospa Hilde Vautmans. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Tako kot vi vsi sem bila šokirana, ko sem gledala podobe iz Čečenije, še zlasti, ko sem slišala novice, ki so spremljale te podobe, se mi je zdelo, da gledam podobe iz druge svetovne vojne. Homoseksualci, ki jih zapirajo v taborišča zato, da bi jih tam preuzgojili in eh, če bodo kadarkoli osvobojeni, pa tvegajo, da jih bodo usmrtili njihovi družinski člani. To se dogaja na pragu Evrope leta 2017 eh, na predvečer svetov mednarodnega dne z boja proti homofobiji. V soboto bo mednarodna skupnost to tudi praznovala, ampak v resnici nimamo prav veliko za praznovati in zato sem zadovoljna, gospod komisar, da ste bili strogi v vaših besedah. Treba je izvajati pritisk, treba je um, povdati našo izjavo o tem, ampak istočasno je treba zagotoviti zaščito teh homoseksualcev in treba je pomisliti o vizumih in o možnostih, ki jim lahko nudimo za zaščito pri nas. Hvala. Najlepša hvala, kolegi. Veseli me, da eh, se eh, kolegi strinjajo in sicer ne glede na strankarsko pripadnost, ko gre za to temo imamo eh, pa tudi odgovornost eh, do eh, novinarjev, do aktivistov in do vseh tistih, ki so nas opozorili na to situacijo. Human Rights Watch in druge organizacije upravljajo zelo pomembno delo. Enako velja tudi za novinarje in pa za pogumne državljane, ki se vsakodnevno borijo za izboljšanje situacije. Situacija v Čečeniji eh, kaže eh, na razvijajoč se trend in to se je pokazalo tudi po eh, Brexitu v Združenem kraljestvu. Gre namreč za trend uspodbujanja sovraštva. Zato moramo biti zelo pozorni, kajti obstajajo zelo močni interesi, eh, ki eh, želijo zanemariti človekove pravice. Evropska unija mora stopiti v bran manjšinam in pa človekovim pravicam. Eh, veliko ljudi je odvisnih od nas, čaka nas torej težka naloga. Najlepša hvala. Sedaj pa Gospod Weidenholzer, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija v eh, Čečeniji je že leta zaskrbljujoča, eh, bolj zaskrbljujoča kot v kateri eh, koli drugi regiji Rusije. Tukaj se vsakodnevno teptajo človekove pravice in sicer na provokativen način varnostni aparat eh, se agresivno obnaša eh, do homoseksualcev eh, in do drugih istospolno usmerjenih oseb. To je šokantno in zaradi tega je pomembno, da se naš parlament ukvarja z to temo Komisija je podala jasno stališče, to je jasno sporočilo, da kaj takšnega ne moremo eh, sprejeti in da zahtevamo spoštovanje eh, skupine LGBTI. Eh, to, kar se je zgodilo v Čečeniji, se ne sme ponoviti. Ruska federacija je obljubila preiskavo, to je vsekakor pozitiven korak, ampak eh, rezultati zagotovo ne bodo zadovoljivi, potrebujemo eh, res eh, podrobno razjasnitev. Najlepša hvala, gospod Weidenholzer, sedaj pa gospa deli za minuto. Kolegi, demain... Dragi kolegi, jutri bomo slavili svetovni dan proti homofobiji in istočasno v Čečeniji preganjajo homoseksualce. Za homoseksualce v tej državi je ali smrt ali e, e, azil edina možnost in to je nespremljivo. Dejansko smo mi glas teh žrtev pregajanja, zahtevamo takojšnjo izpustitev zapornikov in uh, obsodbo uh, tistih, ki izvajajo tako grozljiva dejanja. Gre za zaščito človekovih pravic, za katere se zauzemamo v Evropi in zato mora biti Evropa pogumna ob tem, kar se dogaja v Čečeniji, uh, deželi, ki je del Putinove Rusije. Uh, ta federacija bo uh, gostila celo uh, svet svetovno prvenstvo v nogometu in medtem, ko bodo nekateri igrali nogomet, bodo drugi trpinčeni v tej državi, tega ne moremo sprijeti in uh, moramo obsoditi vse, kar se dogaja v Rusiji in v njenih satelitih. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa predsednica Silvi Gijom, izvolite. Leta 2013 je svet sprejel smernice za osebe LGBTI in menili smo, da je to dovolj za boj proti homofobiji. Štiri leta kasneje pa moramo priznati, da so osebe LGBTI še vedno žrtve diskriminacije in um, preganjanja. In to uh, se dogaja tudi izven Evropske unije. Homofobija, uh, ki je v Rusiji itak že prisotna, se je eh, v tej državi še povečala. Eh, vse to sovraštvo in pregajanje, ki je privedlo do zaprtja več sto oseb v Čečeni, je nekaj, kar moramo strogo obsoditi. Eh, zato moramo zagotoviti varno pribežališče tem osebam, ki ne morejo varno živeti v Rusiji. Naše obveščanje naši organi morajo podeliti vizume in hkrati eh, moramo biti bolj aktivni v sodelovanju z Rusijo, zato da bo eh, spoštovala človekove pravice. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa. Gospa Rajntke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi. Eh, Gospod komisar, to, kar se dogaja v Čečeniji, je eskalacija situacije, kateri smo priča povsod eh, po Evropi in povsod po svetu. Gre za aretacije eh, in eh, celo za preganjanje in ubijanje. Eh, in to je grozljivo. Še hujše pa je eh, zanikanje, zanikanje, da sploh obstajamo, da obstajajo istospolno usmerjeni moški, da obstajajo istospolno usmerjene ženske in tako naprej. Eh, na ta način se zanika naš obstoj in zaradi tega, tega ne moremo zgolj mirno opazovati. Evropska unija bo morala povzdigniti svoj glas in uh, braniti pravice tistih, ki nimajo pravice, da obstajajo v Čečeniji. In sicer ne samo jutri, ampak vse čas, kajti tudi mi obstajamo in lahko smo ponosni na to, da obstajamo. Hvala lepa. Eh, Dan Kazaj. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vioti za minuto in pol. Grazie, predsedujoči. Hvala, predsedujoči. Na udarce z gumijev, ki mi se da um, reagirati, se da vzdržati. Ampak elektrošok je nekaj drugega, ko nekdo samo pritisne na gumb in uh, te električni valovi pretresejo, potem se to neha in ne veš, kdaj se bo ponovno začelo. Takšna so pričevanja uh, Eh, ki jih slišimo iz Čečenije. Andrej je um, pričal o tem, kar je doživel. In to se dogaja po, v režimu predsednika Kadirova, ki je nedotakljiv, saj je povezan z Putinom. Uh, pa čeprav je. Uh, homoseksualcem zagrozil s tem, da jih bo sčistil iz svojega ozemlja in če tega ne bo storila vlada, bodo to storili celo njihovi družinski člani. Eh, gospod predsedujoči, sprašujem se, kaj smo in kaj želimo storiti, če se Evropa ne bo zgražala in jasno izreka o tem, kar se dogaja v le malo pred njenim predpragom. Eh, kaj je Evropa sploh lahko, če se ne zauzame za preganjene in za druge žrtve in če se ne zauzame v svojem dialogu z Rusijo za to, da bi ta država prevzela svoje odgovornosti, ki jo ima do vseh. Eh, nasilje nad pristaši, nad, nad pripadniki verskih skupnosti, nad um, osebami, ki so isto spolno usmerjene, nad migranti, ki umirajo v morju, nad ženskami v nekaterih državah sveta, vse to je nespremljivo in Evropa mora proti temu ukrepati odločno. Hvala. Sep Tans je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem hvaležen komisarju za eh, njegovo obrazložitev tega, kar je storila Evropska unija. Tukaj smo zgolj zaradi prizadevanj civilne družbe in pa drugih eh, aktivistov. In eh, videli smo eh, zanikanje za strani čečenske in pa ruske vlade. Da imamo informacije, zato se gre zahvaliti le nevladnim organizacijam, organizacijam novinarjev, ki nas opozarjajo na to, da kar se dogaja v Čečeniji vem, eh, da lahko upravljam svoje delo eh, tudi kot eh, homoseksualec, zato ker vem, da me ne, nihče ne bo izvlekel za mojega sedeža, da me nihče ne bo preganjal, da me bo zaščitila moja vlada. Ne vem, ali nas gleda kdo v Čečeni ali pa Rusiji, če nas naj vsem našim gledalcem povem, da to ni njihova krivda, da to eh, ni bolezen, eh, da je boj proti to vrstnemu obnašanju vlade odgovornost celotne mednarodne skupnosti. Najlepša hvala za ta navdihujoč govor, gospod Dans, sedaj pa Julie Ward. Za minuto in pol. Nikoli ne bom eh, dovolila uh, tiranije uh, večine, Eh, ki eh, preganja manjšino. Eh, to je dejal poslanec Kešju, ko je Putin sprejemal zakone zoper skupnost LGBTI. Ne smemo sedeti križem rok, kajti situacija je šokantna in mednarodna skupnost se mora strogo odzvati. Gospod Putin je eh, menda dejal, eh, da bo podprl preiskavo po prispevku Angele Merkel. Torej, Evropska unija mora povečati pritisk na eh, Rusijo aktivist za človekove pravice je bil aretiran zato, ker je zbral 2 milijona podpisov eh, za eh, pravice skupnosti LGBTI. Kasneje so ga izpustili zaradi pritiska mednarodne skupnosti. Pogosto v tej dvorani eh, branimo zagovornike človekovih pravic. Res je, Evropska unija je ključna zagovornica človekovih pravic v svetu in vsi mi kot poslanci moramo podpreti prizadevanja, vseh tistih, ki se eh, borijo za človekove pravice. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod eh, Frunzulika. Za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, dragi kolegi. Situacija na področju človekovih pravic v Rusiji je vedno bolj zaskrbljajoča. Vsaj 100 moških je bilo areteranih v Čečeni, eh, Rusiji eh, zaradi domnevne istospolne usmerjenosti. Vsaj trije moški so bili ubiti, številni eh, so še zmeraj v zaporu, izpostavljeni so mučenju in neustrezni obravnavi. Eh, ruska vlada je zanikala te obtožbe in še naprej podžiga sovraštvo eh, proti tem domnevno istospolno usmerjenim moškim. Evropska unija se mora takoj odzvati, podpreti mora vprašanje za ustni odgovor. Eh, mislim, da potrebujemo informacije o konkretnih predlogih, ki so bili sprejeti zaradi situacije v Čečeniji. Potrebno je zagotoviti zakonito in pa fizično zaščito vseh oseb, ki so bile aretirane v Čečeniji. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti Mark Tarabela za minuto. Hvala. Pravica do homoseksualnosti je pravica, ne pa v Čečeniji, kjer se je predsednik Kadirov odločil, da bo čistil homoseksualce svojega ozemlja do 26. maja. Številni zanesljivi viri kažejo, da obstaja neke vrste taborišče, kjer, se na des, kjer je na desetine homoseksualcev izpostavljenih mučenju in poniževanju. E, tudi Oblast tudi imenuje možnost, da bi družinski člani sami izčistili homoseksualce iz svojih vrst kot neke vrste pravica do očiščenja krvi. E, to, kar se tam dogaja, je res grozljivo, kar na bruhanje gre. E, ko pomislimo, da lahko samo mi v Evropski uniji omogočimo tem osebam preživetje, e, Zato ji moramo ponuditi zatočišče, tako kot je to storila že Kanada in zdaj moramo od besed končno prejti k dejanjem. Hvala. Uh, uh, the... Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava. Najprej gospod pospišil za minuto. Děkuji pěkně, pane předsedo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil vsem, eh, ki eh, so danes pregovorili v tej razpravi, kaj ti mislim, da smo jasno ocenili situacijo v Čečeniji. Obsojamo položaj eh, homoseksualcev eh, in eh, želimo preprečiti nadaljno diskriminacijo skupnosti LGBTI. Vesel sem, da je o tem spregovoril tudi komisar. Potrebujemo konkretne predloge vendar pa sem zelo skeptičen. Ne verjamem, da bo eh, Putinov režim eh, zares eh, izvedel ustrezno preiskavo. Mislim, da si bodo kar izmislili, kaj se je zgodilo v Čečeniji. Dati bi morali vizume vsem tistim, ki so preganjani, imajo tudi pravico do azila. Poleg tega pa moramo podpreti tudi neodvisne novinarje, ki v Rusiji poročajo o tovrstnih zadevah. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Šlein za minuto. Le notice, ki arrivano dalla Čečenje, dalla Rusija. Novice iz Čečenje in Rusije so izredno hude. Govori se o mučenju. Eh, stalnemu trpinčenju na stotine gejev ali tistih, za katere mislijo, da so geji. Gre za prava taborišča za preuzgojo teh oseb. To je srednjeveško. To so spomini na najtemnejša obdobja človeške zgodovine. Evropske institucije in države članice morajo posredovati za zaščito LGBTI skupnosti z vsemi inštrumenti, ki jih imajo za to na voljo. Vizumi, preiskave, pa tudi poziv ruskim oblastem naj s tem preneha. Jutri je mednarodni dan proti homofobiji, kar kaže, da um, je to res pereče. Uh, tudi v Italiji smo imeli parade ponosa. Uh, Um, in še jih bomo imeli v um, Reggio Emilji. Eh, in ob teh priložnostih se izkaže zelo veliko sovraštva. To sovraštvo moramo izkoreniniti eh, in doseči, da bo pravica do svobodne izbire spolne usmerjenosti res pravica znotraj naše unije. Hvala. Gospa Becerra. Hvala lepa. Zakon iz leta 2013, eh, ki ga je sprejel Putin, je pripeljal do tega, kar predsednik Kadirov počne danes. Obsoditi moramo eh, teptanje človekovih pravic v Rusiji in na predvečer mednarodnega dneva proti homofobiji vas pozivam, da tiste, ki kršijo pravice skupnosti LGBTI, privedemo tudi pred mednarodno sodišče zaradi genocida, ki ga izvajajo nad homoseksualci. Tisti, ki trpinčijo in eh, preganjajo ljudi, morajo biti obsojeni. Eh, julija eh, bomo na parati ponosa v Madridu milijoni se izrekli za podporo eh, LGBTI skupnosti in upam, da nas boste številni pri tem podprli. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kastaldo, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Ta situacija, v kateri poročajo iz Čečenije, je res huda in zaskrbljujoča. Preiskava, eh, ki je bila storjena na podlagi prispevkov nove gazete, kaže na uh, eh, hude poniževanja, trpinčenja uh, homoseksualcev in govori tudi o primirih umora. Umora, ki ga izvajajo tudi družinski člani, uh, ki uh, morajo na ta način zaščititi čast svojih družin. Predsednik Čečenije pa tudi članica Sveta za človekove pravice uh, v Čečeniji, niso um, niso vredni naloge, ki jim je bila zaupana. Zato zahtevamo, da se res zauzamemo, da bo Čečenija spoštovala človekove pravice, predvsem pa, da bodo osebe, ki so v nevarnosti, zaščitene. To je najmanj, kar moramo zahtevati. Hvala. Finally... Najlepša hvala. In sedaj v imenu podpredsednice Mogherini, komisar Stiljanides. Koliks... Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, hvala lepa za vaše prispevke. Hvala lepa za to, da ste pokazali enotnost pri tem zelo pomembnem vprašanju. Vsi eh, smo zaskrbljeni zaradi situacije v eh, Čečeni. Vsi se strinjamo, da je to vprašanje eh, povsem nespremljivo. In jaz osebno eh, verjamem, da je sramotno, da moramo o tem razpravljati eh, v 21. stoletju. Aktivisti so nas opozorili na grozljivo situacijo na področju človekovih pravic v tej Ruski republiki. Še naprej bomo sodelovali z državami članicami, da bi izvajali pritisk na eh, rusko vlado in da bi zagotovili eh, pravičnost za žrtve. Nekatera naša skupna prizadevanja bodo eh, zahtevala potrpežljivost in pa zaupanje. Seveda vsi skušamo pomagati, vendar pa ne moramo biti povsem zadovoljni z tem, kar je bilo storjeno. Včasih je pomembneje biti učinkovit, kot pa upravljati odkrit, ko gre za osebe, ki so prizadete v tej situaciji. To bi rad povedal. Kaj ti poznam določene konkretne primere? Naj zaključim z tem, da še enkrat izrazim svojo hvaležnost za to, da Evropski parlament ohranja to temo na dnevnem redu. Nadaljevati moramo z našimi prizadevanji za to, da bi pokazali svojo odločnost eh, in pa svoje prepričanje, da si tudi skupnost LGBTI zasluži človekove pravice. Najlepša hvala. Thank you, Hvala lepa, gospod komisar še prav posebej za vašo zahvalo za vlogo Evropskega parlamenta. Zatem je eh, razprava eh, zaključena. Prejel sem šest osnutkov resolucije šestih največjih eh, političnih skupin.